In sicer gre za obravnavo predloga resolucije strategije Evropske unije o invalidnosti po letu 2020. Najprej nekaj uvodnih besed. Trenutna strategija se izteče letos, kakor veste. In sedaj imamo priložnost, da pošljemo močno sporočilo komisiji, ki mora popraviti to, kar ne deluje. Poročilo EMPL je razkrilo številne razlike med državami članicami, ko gre za skrb za invalidne osebe. Verjetno veste, da je prišlo pred nekaj dnevi do groznega incidenta v češki instituciji za oskrbo ljudi s posebnimi potrebami. Devet ljudi je umrlo v požaru kljub temu, da je varuhinja človekovih pravic eh, vedno znova opozarjala na tveganje, ki obstaja v teh institucijah, pa nihče ni ukrepal. Eh, in sedaj je bilo osem ljudi ubitih v tej instituciji za skrbo ljudi s posebnimi potrebami. To je le še en dokaz za to, da takšne institucije niso primerne za dolgoročno bivanje in da predstavljajo grožno za varnost uh, njihovih oskrbovancev. Pogosto imamo institucije, kjer je, en, uh, kjer je ena oseba zadolžena za 50 ljudi. Uh, Eh, tudi drugi oskrbovanci so bili poškodovani zaradi požara, tako da si lahko samo predstavljate, kaj se je tam zgodilo in eh, nihče ni ukrepal v tem primeru, kljub vsem opozorilom. Naslednja strategija o invalidnosti ne sme biti več le dokument, ki si ga bodo države članice ogledale in ga pospravile v predal tega ter ga ignorirale. Potrebujemo strateški pristop, Eh, dosedaj ni bilo izmenjave najboljših praks na nacionalni ravni. Eden izmed eh, pomembnih ukrepov bo to, da kritiziramo tiste države, kjer eh, konvencija ZN o pravicah invalidov ni ustrezno izvajana. Imamo konvencijo ZN, ki pa je znotraj strategije Evropske unije ne izvajajo. če želimo socialno Evropo, če želimo socialno Evropo, kjer ne bomo nikogar um, puščali ob strani, potem moramo poskrbeti vsaj za to, da izvajamo konvencije z ena v naših lastnih politikah. Na evropski ravni um, so tudi vedno znova objavljena priporočila, ki jih države članice ne upoštevajo in to potem prizadene najbolj ranljive ljudi, kot so ljudje z eh, invalidnostjo. No, tukaj je še akt o dostopnosti. Ta ima le omejen eh, domet, eh, nanaša se recimo na promet in na vozila. Sredstva Evropske unije so lahko včasih namenjena tudi institucijam za oskrbo, ampak zaradi slabe koordinacije učinek ni takšen, kot bi si želeli. Torej, eh, konvencija ni izvajana, države ne upoštevajo priporočil, ki prihajajo iz največje ravni, najviše ravni, oprostite. Vse države članice pa črpajo sredstva in ni nadzora nad tem, kako države članice porabijo ta sredstva kako je možno, da po 15 letih črpanja evropskih sredstev še vedno imamo institucije, ki so prenatrpane in kjer skrbovanci živijo v zelo slabih razmerah. Sprašujem se, kako je to možno. Začeti bo treba preverjati rezultate ko gre za uporabo sredstev Evropske unije pri različnih projektih. V resolucijah povdarjam, da bo nova strategija vsebovala jasne cilje in pa časovni okvir za izvajanje. In ne samo to. Tiste države članice, ki ne bodo upoštevale specifičnih priporočil na evropski ravni, pa bi morale biti kaznovane z omejenim dostopom do evropskih sredstev. Ja, če državam članicam ni mar, potem mora to imeti določene posledice. No, primeren proračun in pa sistemi nadzorovanja so prav tako pomembni. Natančno moramo vedeti, kakšno je trenutno stanje v državah članicah. Biti moramo ambiciozni in komisijo moramo pozvati naj ne pušča na cedilu naših državljanov z invalidnostmi. Kajti oni so resnično tisti, ki lahko ostanejo ob strani. Sedaj pa sledi kratka izmenjava stališč. Poročevalci v senci, prvi predstavlja ILS. E Gospod Kim Poropolus je prvi. Ja, vsi to pravijo, gospa predsedujoča. Hvala. Hvala moj skupini, da me določila za to poročilo. Govoril bom grško. Vesel sem, da razpravljamo o tej resoluciji, gospa predsedujoča. Resolucija je zelo dobra. V veliki meri odraža to, kar smo rekli tudi na plenarnem zasedanju decembra tukaj se navezujem na ustno vprašanje, ki je bilo zastavljeno komisiji. Avtori tega vprašanja pa so bili ELS. Pravzaprav ta resolucija ni sporna, prepričan sem, da bomo dobro sodelovali, mm, da bodo skupine dobro sodelovali med seboj, tudi ko gre za pripravo predlogov sprememb. sam bi podal samo tri predloge v zvezi s to resolucijo in sicer. Biti moramo previdni, ta resolucija ne sme postati nekakšen eh, seznam želja, ki na koncu ne bi imel nobenega učinka. Na to je pozoril tudi gospod Koša. Krajša kot bo resolucija, boljše bo. Kaj ti? Če bo resolucija krajša, bo tudi bolj učinkovita. Morda bomo vložili nekaj predlogov sprememb za izbris določenih delov resolucije. Drugič, resolucija mora biti jasna, tako da bo tudi komisija jasno razumela naše stališče. vedeti moramo, kaj želimo doseči s to strategijo v naslednjih petih letih. Imamo že akt o dostopnosti, tega smo sedaj vključili tudi v številne druge politike. No, enkrat za vse le pa moramo poskrbeti za to, da bomo dejansko spremljali razmere v državah članicah ko gre za invalidne osebe. Osredotočiti se moramo na določene točke, recimo zaposljivost invalidnih ljudi, spodbude za zaposlovanje invalidnih ljudi, tako v javnem sektorju, kakor tudi v zasebnem sektorju. Usposabljanje invalidnih oseb. Prav tako pa moramo razmisliti o tem, kako bi lahko s tehnologijo pomagali invalidnim osebam. Sedaj um, živimo v času, ko je osveščenost glede invalidnih oseb nekoliko večja, se pravi, ne bomo začeli uh, z ničle. Vendar pa še vedno tukaj obstaja veliko možnosti za izboljšave. nekateri niso navdušeni nad to strategijo. In zato moramo v sistemu graditi tudi nekaj spodbud. Invalidne osebe morajo imeti možnost se same preživljati, tako da ne bodo odvisne od uh, tuje pomoči. Mislim, da bi morali bolj odpreti urata za ljudi, ki živijo z odročenimi oblikami uh, invalidnosti in moramo se osredotočiti tudi na specifične skupine, recimo um, invalidne ženske. In druge skupine. Torej, naši predlogi spremembe bodo šli v to smer, upam, da bodo izboljšali besedilo in da bo s tem besedilo nekoliko bolj konkretno, podrobno veselim se nadaljnega sodelovanja. Hvala lepa, gospod Angel je naslednji. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Uvodoma ste pravilno povdarili pomembnost te teme in mislim, da ste dobro izpostavili glavne izzive na tem področju. Zato se vam zahvaljujem. Mm, naj vas spomni na to, da v Evropski uniji živi 80 milijonov ljudi, 46 milijonov jih je žensk, torej govorimo o ljudeh z invalidnostmi. Leta 2016 je Evropski parlament z veliko večino sprejel poročilo o um, strategijo eh, o invalidnosti med leti 2010 in 2020 in že to je dobro izhodišče. Pri osnutku resolucije cenim to, da vsebuje elemente poročila ZN iz leta 2017. Poročilo govori o obsežnem pregledu evropske zakonodaje in politik za to, da bi zagotovili usklajenost z konvencijo ZN o pravicah invalidnih oseb. Prav tako govori o tem, da bi morali stalno spremljati izvajanje in da potrebujemo boljši način zbiranja podatkov. Včeraj smo tudi govorili o tej temi na popolanski seji. Dobro je, da poudarjamo potrebo po um, ustrezni porabi evropskih sredstev. Prav tako pa moramo zagotoviti, da mm, bodo prenovljene in posodobljene tudi institucije za oskrbo invalidnih oseb. Um, treba je tudi ratificirati protokol eh, konvencije ZNO pravicah invalidnih oseb. No, mi pa bi želeli iti še nekoliko dlje, želimo podati nekaj konkretnih predlogov. Eh, treba je poskrbeti za harmonizirano definicijo invalidnosti in dostopnosti, podariti je treba potrebo po socialni zaščiti in ustreznem dohodku. Evropska sredstva moramo porabiti za socialno vključenost invalidnih oseb, ne smemo porabiti sredstev za infrastrukture, ki, kjer ni zagotovljena ustrezna dostopnost te infrastrukture tudi za invalidne osebe. Prav tako potrebujemo evropsko lahko izkaznico invalidnosti in pa um, dovoljenje za parkiranje za invalidne osebe. To bi moralo veljati v vseh državah članicah. Prav tako pa je treba uh, analizirati politiko do invalidnih oseb glede na spol. Uh, kot poročevalec v senci bom uh, tudi upošteval prispevke iz civilne družbe. Jaz sem dobro sodeloval z mojimi kolegi v politični skupini in, in pripričan sem, da bomo dobro sodelovali tudi z poročevalci iz drugih političnih skupin. Na ta način bomo lahko komisiji poslali močno sporočilo. Hvala. Hvala v imenu Renew, gospa Maksova, ki pa je ni tukaj. Gospa Brunje bo spregovorila na mesto nje. Hvala lepa, gospa predsednica. Bom govorila francosko. Za skupino Renew je to zelo pomembna tema. Torej, pomembno je vključevanje invalidov zlasti v svet dela. Pomembno je, da se ta sredstva uporabijo za prilagoditev delovnih mest, zato da se olajša to vključevanje invalidnih oseb. Prav tako pa moramo biti pozorni prav posebej na ženske. V odboru FAM sem eh, nadomestna članica in eh, obravnavam ravno temo razlike med ženskami in moškimi in mislim, da prav pomembno, da se lotimo vprašanje žensk z invalidnostmi, kjer prihaja do še večje razlike med plačami med moškimi in ženskami. Eh, pri ženskah prihaja do dvojne diskriminacije, če so invalidne, tako da moramo biti res pozorni na to temo in moramo uporabiti ta sredstva za prilagoditev delovnih mest, kajti to je pogosto težava. V Franciji je to pogosto težava, čeprav imamo obvezne eh, kvote. Treba je zaposliti šest odstotkov eh, invalidov v zasebnih podjetjih, vendar pogosto tega ne storijo in torej se sredstva ne uporabljajo za to, da bi se delovna mesta ustrezno prilagodila. To, toliko. You, uh, Hvala lepa, gospa Langen Zipen. Share. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Spoštovani kolegi, decembra lani sem v imenu zelene skupine Eh, zahtevala, da pripravimo resolucijo o strategiji o invalidnosti po letu 2020. Mislim, da je treba Evropski komisiji poslati močen signal, ko gre za nadaljevanje trenutne strategije o invalidnosti. Takrat sem povedala, da invalidnim osebam še vedno niso zagotovljene osnovne človekove pravice v Evropi. Evropski uniji. Kljub temu, da so vse države članice ratificirale konvencijo ZN o pravicah invalidnih oseb. Ampak žalostna realnost je ta, da na tisoče invalidnih oseb še vedno mora živeti v segregiranih institucijah eh, in da nimajo možnosti, da bi polno sodelovali v družbi. tukaj se želim pokloniti tistim osmim osebam, ki so umrle v požaru v tako imenovani instituciji za oskrbo ljudi s posebnimi potrebami na Češkem. Če želimo zagotoviti, da bodo invalidne osebe polno uživale svoje človekove pravice in temeljne svoboščine in da bi živele polno življenje, potem moramo nadgraditi strategijo za obdobje po letu 2020. Strategija mora vsebovati vse določbe iz konvencije ZN. Zagotoviti moramo ambiciozne cilje in pa okvire izvajanja, eh, in te določbe moramo vključiti tudi v evropske in nacionalne politike. Strategija se mora ukvarjati z specifičnimi izzivi invalidnih oseb. Pogosto so invalidne osebe žrtve diskriminacije. Um, prihodnja strategija mora biti pripravljena v sodelovanju z invalidnimi osebami in pa njihovimi združeni in organizacijami. Uh, Vzpostaviti je treba strokovno skupino v komisiji pod nadzorom komisarke Dali. Pričakujemo, da bo ta strokovna skupina sistematično vključevala vprašanje pravic invalidnih oseb v vseh eh, evropskih politikah, strategijah in programih, tudi pri politiki enakosti spolov. Eh, od eh, strokovne skupine za enakost eh, pričakujemo veliko, ampak seveda smo pripravljeni pri delu tudi pomagati, tako da bomo dobili ambiciozno strategijo Evropske unije o invalidnosti po letu 2020. Hvala lepa. In pa še zadnja poročevalka v senci, to je gospa Rafalska. Potem pa bomo dali besedo tudi preostalim poslancem. Izvolite, gospa Rafalska. Čonce, šanovni pajs. Hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovani gospi in eh, gospodje. Najprej bi se za to resolucijo želela prisrčno zahvaliti. E, že prejšnji govorniki so povedali, da je resolucija izredno pomembna. Pri novi strategiji bi morali biti čim bolj ambiciozni, vendar pa tudi realni. Evropska unija je ena izmed najbogatejših in najbolj razvitih regij na svetu, ampak v Evropski uniji je veliko ljudi, torej čez 80 eh, milijonov je tukaj invalidnih oseb in ti se čudijo izključene iz družbe. Osebe z eh, posebnimi potrebami ne dobijo ustrezne podpore na trgu dela. Nujno potrebujemo strategijo o invalidnosti za obdobje po letu 2020. Invalidne osebe morajo biti vključene v našo družbo. Eh, za ta namen eh, moramo predvideti tudi določena finančna sredstva. Brez finančne podpore teh nalog ne bomo mogli izvajati. Prav tako potrebujemo jasen časovni okvir in pa dober mehanizem spremljanja, zato da bomo lahko nadzorovali izvajanje teh nalog treba je zagotoviti širok. Um, treba je zagotoviti široko javno posvetovanje in dialog. Uh, strategija mora biti razumljiva in dostopna za invalidne osebe in pa organizacije, ki jih zastopajo. Kot Evropski parlament moramo komisiji poslati močno sporočilo. Nujno potrebujemo strategijo invalidnosti po letu 2020 in ta mora biti ambiciozna, učinkovita. Še naprej moramo biti aktivni na vseh teh osmih področjih iz prejšnje strategije, torej gre za usposabljanje za zdravstveno oskrbo, za mm, trg dela in tako naprej. Koša, Gospod Koša. Köszönöm a szót, elnök asszony. Eh, szeretnék gratulálni. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Eh, čestitam vam za ta osnutek resolucije. Jaz sem bil v mojem prvem mandatu sam poročevalec za strategijo o invalidnosti. Sodeloval sem tudi eh, pri pripravi naslednje strategije po letu 2020. Mobilnost invalidnih oseb je izredno pomembna tema. Ta cilj smo sedaj v veliki meri že dosegli. in to moramo zagotoviti tudi pri, uh, pri naslednji strategiji. Torej, delo še ni dokončano, čaka nas eh, še veliko izzivov. Imamo tudi nekaj dobrih predlogov rešitev, recimo na osnovi digitalizacije. Osebe Invalidne osebe morajo biti aktivno vključene v družbo. Strategija po letu 2020 mora biti usmerjena v cilje, učinkovita, um, pravzaprav se moramo zgledovati po konvenciji ZN in uh, upoštevati moramo tudi cilje trajnostnega razvoja. Pripraviti se moramo na nove izzive. in poskrbeti za neko širše razumevanje tega problema. Predvsem moramo imeti tukaj pred očmi konvencijo ZN o pravicah invalidnih oseb. Upoštevati moramo tako imenovane uh, središčne točke, focal points. Pomembno pa je tudi zagotoviti ustrezno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 smo v zadnjem času podpirali številne projekte, ki niso podpirali invalidnih oseb, pravzaprav invalidne osebe tudi niso bile vključene v pripravo teh projektov, eh, čeprav eh, je bilo veliko sredstev namenjeno za te projekte. Prav tako invalidne osebe niso bile vključene v raziskave, čeprav oni sami najbolje vedo, kaj je za njih dobro posod v Evropski uniji bi morali odpraviti ovire za invalidne osebe. Pa še na nekaj bi vas želel pozoriti. Že več kot sem povdaril, da se mi zdi problematična diskriminacija ljudi, invalidnih oseb to še vedno ostaja v Evropski uniji. Komisija bi tukaj morala iskati boljše rešitve. Evropska unija je ratificirala in podpisala konvencijo o pravicah invalidnih oseb in zato je naša dožnost, da odpravimo negativno diskriminacijo invalidnih oseb. To se mi zdi zelo pomembno. Now, Madam, uh, Ferrandis in then Madam Franson. Madam. Gospa Ferrandis. Muchas gracias. En primer lugar, por... Hvala lepa. Najprej se zahvaljujem predsedujoči za predstavitev predloga resolucije. To strategijo je treba nadgraditi, opoglobiti. Izpostavila bi tri vidike, kjer bo naša skupina vložila tudi predloge sprememb. In sicer, to je že bilo omenjeno, treba je identificirati različna področja ukrepanja v tej strategiji. Gre za enakost, vključenost invalidnih oseb, zaposlovanje, revščino, zdravje, usposabljanje in tako naprej. Strategija mora se posvetiti tudi mladoletnim osebam v povezavi z jamstvo za otroke. Otroci z invalidnostmi so v prvi vrsti otroci in morajo imeti zagotovljene enake pravice kot vsi ostali. Vendar pa potrebujo diferenciran dostop in pa ustrezna uh, sredstva za uh, sodelovanje v družbi. To morajo zagotoviti države članice tukaj moramo povdariti potrebo potem, da države članice prepoznajo različne oblike posebnih potreb, torej glede na to, ali so te uh, psihične, fizične ali pa telesne. In tem uh, potrebam se moramo potem uh, prilagoditi. Pogosto države članice tega ne priznavajo v svojih pravnih uh, redih. Um, tukaj lahko govorimo recimo o um, slepih in gluhih osebah, ki prav tako potrebujo posebno oskrbo. Um, spodbujati moramo tudi tista podjetja, ki zaposlujejo invalidne osebe in s tem igrajo pomembno vlogo v socialni ekonomiji Evropske unije. Hvala. Gospa Fransen, No to pa gospod Majorina, izvolite, hvala. Hvala za, to, za ta odličen prvi osnutek. Zelo mi je všeč, da se poziva k temu, da moramo imeti skladnost z Evropskim strbom socialnih pravic. Morda pa bi lahko dodali še kaj. Imam tri točke, ki bi dali. Moramo pozvati komisijo naj podpre države članice pri izvajanju Evropske nekega akta o dostopnosti, potem drugič moramo povdariti pomen vključujočega trga dela in moramo tudi vključiti ciljno pomoč ESS-a. In tretjič, popolno vključevanje pomeni tudi to, lahko, to, da imate izbiro. Zato je pomembno tudi to vključiti v to strategijo. Thank you. Hvala. Gospod Majorino, potem pa gospod Brgles. Eh, eh, hvala. Strinjam se s stališčem, ki smo slišali v razpravi. Bi pa nekaj na kratko povedal. Mi imamo pomemben instrument na voljo, to je konvencija ZN. In strinjam se, s tem, da je to pravzaprav referenčna točka, ki zelo jasno in natančno določa cilje, na osnovi katerih je treba razvijati politike. Drugič, vprašanje pravic invalidov je nekaj, eh, pri čemer moramo vedno vključevati invalide in moramo dati čim več eh, eh, priložnosti za to, da lahko neposredno sodelujejo pri tem in parlament mora še naprej delati na ta način oziroma storiti še več glede tega. Tretjič, ko govorimo o invalidih, govorimo o pogojih, ki so objektivno gledano res zelo različni. Zato moramo uh, imeti personificiran pristop in moramo priložnosti oblikovati tako, da so uh, v skladu s potrebami invalidov, ki so različne. Zato je zelo pomembno zagotoviti podporo in samostojno življenje za invalide. Prav tako moramo še prav posebej obravnavati ženske invalidke, revne invalide in tako naprej. Moramo biti tudi zelo zahtevni glede pomoči, pač odvisno od stopnje invalidnosti. Ne smemo misliti, da Gre tu za vprašanje nečesa, česa, kar lahko delegiramo drž nacionalnim državam. Torej, vidimo, da imamo v Evropi zelo različne izkušnje. Zato si moramo res prizadevati za to, da imamo čim bolj natančne cilje. Moramo imeti nekakšne minimalne standarde da pod te standarde nikoli ne smemo, torej da mora biti razvoj politik in storitev za pomoč invalidom vedno v skladu s tem. In glede tega moramo biti res zahtevni, ko gre za naložbe in moramo biti tudi zelo zahtevni, ko gre za sankcije. Parlament je že v prejšnjem mandatu Eh, naredil zelo pomembne stvari, vendar vse, kar je parlament eh, eh, naredil, še ni postalo del strategije komisije. To moramo jasno povedati. To moramo biti, to moramo biti res jasni. Gospod Brgles, na to pa gospa Bišov. Um, najlepša hvala uh, za besedo. Uh, tudi sam uh, pozdravljam resolucijo, bi pa želel opozoriti na zlasti na pomen človekovih pravic invalidov. Pravzaprav je ukvarjanje z tem zaradi dejstva, da je Evropska unija ratificirala Konvencijo Združenih narodov o pravicah invalidov, še toliko pomembnejše nasploh za naše razumevanje človekovih pravic v Evropski uniji. Gre za edino tovrstno konvencijo. V primerjavi z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah, ker imamo pogodbeno osnovo, pa jo ne želimo ratificirati na ravni Evropske unije oziroma ni politične volje. Zato je tudi ta, to ukvarjanje in delo na tem področju tako pomembno, ker lahko pokažemo, da mislimo resno za človekovimi pravicami. Tam, kjer obstaja predvsem dejavnik družbene izključenosti. Zato je zame znotraj tega ukvarjanja ta vključenost v družbo samih invalidov ključna. Podrejeno temu seveda tudi boj proti revščini in nediskriminacija glede spola, ker vse te zadeve so ena, en velik kompleks. Je pa treba znotraj tega vseeno razlikovati ti dve situaciji, ki prispevata k družbeni vključenosti. Prvič, zagotoviti je treba neodvisno življenje invalidov, tudi z dostopom do osebne asistence in dejansko mobilnostjo znotraj in zlasti, kar je res slabo poskrbljeno, med državami. In na drugi strani, v težjih primerih invalidnosti, kjer je težje govoriti o tej, tem neodvisnem življenju, poskrbeti za to, da skrbniki družine in sorodstvo, da bodo tudi, da ti ne bodo trpeli problema osamljenosti v skrbi za invalidno osebo, ampak da jim bodo z, da bo z ukrepi na ravni Evropske unije omogočeno, da bodo tudi ti poleg skrbi za njih lahko vključeni na ustrezni način v družbo. Torej, treba je poskrbeti tudi za invalidne osebe skozi sisteme dolgotrajne oskrbe. Thank you and now Madame Bischof. Hvala, gospa Bischof. Ja, vielen Dank. Ich begrüße auch die Resolution. Hvala lepa, tudi sama pozdravljam resolucijo in se mi zdi dobro, da smo sedaj zapisali, da imamo tudi steber socialnih pravic, ki seveda stavi na enako obravnavo in enake priložnosti za vse, še prav posebno za invalidne osebe. V besedilu imamo zapisano tudi, da eh, je to pomembno in to je torej v tem besedilu. Moramo torej poskušati biti nekoliko bolj konkretni in pomisliti, kaj to pomeni, če si pogledamo to z evropske, ne samo nacionalne perspektive. Vedno znova imam izkušnje, da mi veliko ljudi razlaga, kaj so doživeli. V Nemčiji imamo namreč posebno izkaznico, ki nam omogoča dostop do različnih storitev, če so pa potem na počitnicah, ki je v EU, pa ugotovijo, da tam ni nič priznano. Leta 2020 smo, da nam to še vedno ni uspelo urediti, se mi zdi pa sramotno. In zato bi bilo dobro pritisniti in reči, da bi naj naš cilj bil ali vse evropska izkaznica, ali pa tudi ustrezno priznavanje po drugih državah članicah. Samo zato, da torej ne bi naleteli na velike težave, če gre kdo kam v katero drugo državo. In potem še ena tema, to je prvem pojmena tema prav za Nemčijo, da imamo več kot 300 tisoč ljudi, ki delajo v delavnicah, in imamo tudi študijo ministrstva izpred dveh, treh let. Zapisano je, da zaslužijo ljudje poprečno 180 evrov, delajo pa vsakodnevno. To pomeni, da če to preračunamo na 35 ur, dobijo evro 30 na uro. To je nespremljivo in to je gotovo nekaj, česar se moramo lotiti in ne smemo samo pridigati o tem, potrebno je ukrepati, potrebno jih vključevati v družbo in ustrezno potem tudi nagraditi. Hvala lepa. Yes, so Hvala. Sedaj pa bi dali besedo komisiji. Madame Placencia Porero. Gospa Placencia Porero, izvolite. Yes, hi, sorry. Thank you. Yes, um, I would like to start by thanking... Najprej bi se zahvalila za resolucijo, za osnutek resolucije, ki smo ga prebrali zelo pozorno in tudi hvala za današnjo razpravo. Kot ste že videli, v dopisu komisarja Dalja je izvajanje konvencije ZN o pravicah invalidov prednostna naloga za to komisijo in veliko pozornosti ji bomo namenili. Zato, da bi to pokazali, bi rada opozorila na nedavno sporočilo o Evropskem stebru socialnih pravic, v katerem se potrjuje, da je okrepljena strategija EU o invalidnosti eh, predlagana leta 2021. Določa tudi uvere, s katerimi se sooča invalidi dan današnji v Evropi in zelo pomemben je tudi prispevek eh, parlamenta k tej strategiji priprava nove strategije je dobra priložnost za to, eh, da, da bolje izvršujemo konvencijo in da zagotovimo, da bodo invalidi imeli dostop do tistih pravic, ki so priznane v konvenciji. In sedaj imamo več kot tisto, kar smo imeli pred desetimi leti, ko smo uh, predstavili prejšnjo strategijo, saj imamo sedaj več podatkov, imamo sredstva, imamo zakonodajo in s tem gremo res lahko korak naprej. In tudi razumemo, da vi želite, da smo čim ambicioznejši pri pripravi te strategije. Za zaključek naj povem, da bomo dobili informacije tudi iz evalvacije obstoječe strategije. Ta evalvacija je že precej napredovala in proučujemo tudi rezultate javnega posvetovanja za to evalvacijo, ki že vsebujo določene namige glede tega, kaj je tisto, kar invalide najbolj skrbi. In seveda mi sodelujemo tudi z invalidi in tudi to je del pristopa glede strategije o invalidnosti po letu 2020. Eh, Sveda bomo zelo pozorno prebrali končno različico vašega poročila skupaj s enim predlogi sprememb. Hvala lepa. Eh. Hvala. S tem smo prišli na točko 23, predstavitev komisije o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji, to je točka 24. Najprej dajem besedo gospe Blinkevičute, poročevalki kolegos, komisijos ir tarybos nariai. Hvala lepa, gospa predsednica, dobar dan. Včeraj smo v odboru govorili o začetku medinstitucionalnih pogajanj. Tudi glasovali smo o tem. Bo malo počakala, da se zadeve umirijo. Da se vsede tudi predstavnik komisije. Okay. Taigi tęsiu. Iš tikrųjų vakar. E, vakar... Tako, sedaj pa nadaljujem. Včeraj smo imeli glasovanje v našem odboru o medinstitucionalnih pogajanjih, kar se tiče Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji. Imamo že tudi terminski načrt, prvi trialog bo 5. februarja in sama sem poročevalka na to temo Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji. Naj vas spomnim na naše stališče iz prve obravnave, katere točke so za nas pomembne. ESPG, Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji, je sklad, ki pomaga ljudem, ki so izgubili delovna mesta, da se izšolajo, prešolajo, da najdejo novo delovno mesto tako da potem tisti, ki so izgubili delovno mesto, torej se kmalo vrnejo na trg dela in spet najdejo delovno mesto. To ni sklad za podporo podjetij, to je sklad za ljudi, ki so izgubili delo in to je resnično torej socialno usmeren sklad. Deluje od leta 2006 in bi naj torej pomagajo tistim delavcem, ki so izgubili delo zaradi globalizacije, zaradi selitve podjetij v tujino in tako dalje. Poznaje je bil kriterij tudi finančna kriza, tudi tistim, ki so izgubili delovno mesto v finančni krizi, smo želeli pomagati. To je torej bila naša ciljna skupina, pa tudi tisti, ki so še šolajo, še prav posebno na ravni regij NUC 2. Sedaj pa moramo sprejeti odločitev o tem, kako bo Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji v okviru večetnega finančnega okvira do 2027 tudi deloval. Kakšni bodo postopki, instrumenti in tako dalje. Komisija je podala predlog, v katerem je na primer znižano število delavcev z 500 na 250 delavcev, nekaj drugih novih številk je, prošnje bodo bolj enostavne in tudi roki za financiranje so krajši in tako dalje. 16. januarja lani smo na plenarnem zasedanju sprejeli naše stališče. In naše stališče je še bolj ambiciozno, kot je predlog komisije. Za cilj smo si zadali to, da bi sklad še bolj učinkovito pomagal delavcem, ki so izgubili delovno mesto. Okrepi za njihovo integracijo bodo še prav posebno pomembni za nas. Prav tako bomo razširili področje uporabe, tako kot je to sedaj predlagano in še širše. Pazili bomo na to, da digitalizacija, avtomatizacija, brexit in vse to, vsi razlogi, ki so tudi pomembni, so zajeti v to zakonodajo, kajti vse to tudi povzroča brezposelnost, viša delež brezposelnosti. In včasih je težko prepoznati konkreten razlog, zakaj je prišlo do brezposelnosti. Zato si želimo, da bi ukrepi in sredstva, ki jih damo na voljo, dejansko povzročili neko dodano vrednost prek strukturiranja, tudi takrat, ko ni kakšnih očitnih razlogov. Poskušali bomo znižati število delavcev na 200, to je naše izhodišče, stališče komisije je 250. Zakaj? Manjša podjetja bi potem tudi lahko pridobila to pomoč. Prav tako se nam zdi pomembno, da sprejmemo aktivne ukrepe tudi za izplačila za otroke. Otroci bi bili potem bolje zavarovani in njihovi starši bi potem se lahko bolje osredotočali na iskanje delovnega mesta, na izobraževanje in bi tako lažje poskrbeli za svoje otroke. Prav tako želimo ohraniti možnost za izplačilo mladostnikom, ki, ki so še v postopku šolanja. To bi potem mladim naj pomagalo pri tem, da bodo hitreje našli delovno mesto. Prav tako želimo uvesti enkratno izplačilo od 20 do 25 tisoč evrov za tiste, ki želijo odpreti podjetje, ustanoviti podjetje. Prav tako pa smo razmišljali tudi o poimenovanju sklada, morda bi ga morali preimenovati, tako da bi potem razširjen obseg delovanja bil bolj viden. Upam, da bomo dosegli kompromise v pogajanjih svetom in eh, upamo na najboljše. Upamo, da bomo dosegli resnično dober rezultat. Uradno stališče je tako, da se ne bomo posvetovali o političnih vprašanjih, dokler svet ne bo sprejel odločitve o večletnem finančnem okviru. moram se držati tega stališča in 4. februarja bomo sodelovali na pogajanjih, ampak dokler ne bomo imeli končnih števil, kar se tiče večletnega finančnega okvira strani sveta, bomo lahko se pogovarjali zgolj o tehničnih zadevah. Torej, prvi trialogi bodo bolj tehnične narave, na kasnejših trialogih pa lahko potem spregovorimo še o političnih vidikih tudi s poročevalci v Senci 4. februarja. Bomo govorili o tem, takrat imamo sestanek s poročevalci v Senci. In takrat bomo se bolj podrobno pogovorili o naši pogajalski taktiki. Me pa veseli, da lahko pozdravim tudi predstavnico komisije. Hvala lepa. Sedaj bom dala besedo komisiji gospe Sukovi, namestnici generalnega direktorja GDM. Izvolite. Dobro jutro, gospa predsednica, gospa pročevalka, poslanke in poslanci. Hvala lepa za ta napredek, da ste včeraj sprejeli mandat. To nam sedaj daje možnost, da začnemo, kot je omenila gospa Blinkevičeti z triologi, že oziroma 4. februarja. Zelo pomembno je, da se strinjamo glede vseh elementov in sicer v tem letu, predem se še eno pre, programsko obdobje, bi morali vedeti, kakšne so pravila, pač glede denarja še ne vemo, ker je to še odprto vprašanje, to se še pogajajo predsedniki državnih vlad. No, torej, kaj je Evropski sklad za plagoditev globalizaciji? Ustvarjen je bil leta 2006 in od 2007 naprej je to bil ključni sklad, poseben Eh, finančni instrument zunaj večletnega fašega okvira, s katerim se podpre delavce, ki so izgubili delo. Linkvečju te je že omenila, zakaj je prišlo do tega, zakaj je prišlo do spremembe obsega tega sklada, ki je bil najprej omejen le na tiste, ki so izgubili delovno mesto zaradi globalizacije, kasneje, leta 2008-2009 pa smo se soočili s hudo finančno krizo in takrat eh, smo obseg eh, razširili tudi na tiste, ki jih je prizadela, tako da smo vključili tudi tiste ljudi, ki jih je prizadela kriza. In sedaj v zadnjem obdobju 2014-2020 smo ohranili ta obseg. Poleg tega pa smo še vključili pomoč za mlade, ki se ne izobražujejo in ki ne delajo. Eh, to je posledica tega, da je v leta 2014, ko smo se o tem pogajali, bilo veliko mladih, ki niso bili zaposleni, ki se niso šolali in zato je bilo, bilo treba tudi ustvariti sklad za mlade v okviru mešanja upravljanja skladov v kohezijskih skladih, zato da se je omogočilo državam članicam in regijam, kjer je prišlo do zelo velikih izgub delovnih mest, da uh, so lahko poskrbeli za mlade, ki niso zaposleni in ki se ne izobražujejo. Torej, to je bilo relevantno za regije, kjer je prišlo do bistvenih prestrukturiranj, kjer je prišlo do velikega pritiska na trg dela in zato je, zato je bilo tam za mlade še toliko težje dobiti delovno mesto. No, k sreče se sedaj zadeve bolje razvijajo, bolje kot prej. Zato v Uh, za prihodno programsko dobe ne, prila, ne predlagamo vključitve mladih, ki se ne izobražujejo in ki niso zaposleni. Zato, ker ne želimo čakati na to, da pride do množičnega odpuščanja in šele potem obravnavati mlade v tej regiji. Mlade želimo nasloviti že od začetka prihodnega programskega obdobja in sicer preko Evropskega socialnega sklada. Leta 2019 smo vključili previdnostne ukrepe, če jim lahko tako rečem. In sicer, če bi imeli Brexit brez dogovora, potem bi lahko uporabili EGF za podporo regijam, eh, kjer bi Brexit imel največji oziroma najhujši vpliv na brezposelnost naj predstavim pogoje, oziroma spremembe pogoje za dodelitev sredstev. Sedaj je tako, da mora biti vsaj 500 brezposelnih v podjetju ali v povezanih eh, podjetjih v roku 4 mesecev ali pa teh 500 brezposelnih se lahko zgodi v več podjetjih, iz istega sektorja v isti regiji. Torej, tu lahko vključujemo tudi MSP, lahko pa tudi imamo recimo dve sosednji regiji, ki sta vključeni v daljšem obdobju, recimo devet, devet mesecev. Imamo možnost izjem za posebne iz, iz, iz, razmere in za zelo majhne trge dela. Torej, tudi če pride do manj kot 500 brezposelnih v določenem dogodku. In gospa Blinkevič je že uh, povedala določene zahteve glede boljše jasnosti regulacije. EGF predvsem podpira zaposlene, ne pa podjetij in spodbuja um, ukrepe za uh, pomoč brezposelnim, recimo uh, ko gre za prešolanje, preselitev, recimo, če imajo do možnost se zaposliti nekje drugje, v drugi regiji lahko dobi um, pomoč za to selitev. Prav tako se spodbuja um, vzpostavitev uh, lastnih podjetij, lahko nekdo dobi pomoč 20 tisoč evrov za to, da odpre podjetje in tako naprej niso pa vključeni popolnoma pasivni ukrepi, če tudi lahko podpremo z aktivni ukrepi tiste, ki recimo se želijo prešolati, ki iščejo delo in tako jim pomagamo sredstvi, ki jih potrebujejo za to, da sploh gredo na takšna prešolanja. Ja, prav tako lahko dobijo denar za skrb za otroke. Torej, ti pasivni ukrepi bi morali omogočiti ljudem, da sodelujejo v aktivnih politikah trga dela. Imamo pa zgornjo mejo za to. Za pasivne ukrepe lahko dosegajo le 35 odstotkov prijave za pomoč iz EGF potem stopna podpora iz EGF-ja, imamo sofinanciranje iz evropskega proračuna do največ 60 odstotkov pri vsakem primeru, pač odvisno od, od nacionalne zakonodaje. Ostalo mora sofinancirati država, eh, lokalne oblasti, zasebniki, pač to je odvisno od nacionalne specifike in nacionalnih pravil potem vsako, vsak slučaj treba v, prijaviti v roku 24 mesecev. Torej ne želimo zamud, ne želimo, da pride do zamud, do dajanja podpore uh, tem ljudem, ki so prizadeti. Trenutno traja približno 300 dni, da se. Um, uh, vsak eh, primer spreme, vendar to tudi vključuje te 24 mesecev, uh, ki so, v katerem se lahko prijavi slučaj. Torej, delavci dobijo to podporo in ne ločujemo glede na vrsto pogodbe, ki so jo delavci imeli. Lahko so to bili recimo. Um, delavci zaposleni za določen čas, za nedoločen čas, eh, pogodbeni delavci, eh, samostojni podjetniki, ki so bili povezani z velikimi družbami in tako naprej. Torej, eh, gospa, ali lahko prosim govorite nekoliko počasneje? Bom poskusila govoriti počasneje, prav. Torej, vključene so vse vrste pogodb za tiste, ki so bili prizadeti zaradi uh, takšnega dogodka. Torej, res želimo zajeti vse tiste, ki trpijo zaradi tega, kar se je zgodilo eni veliki družbi in kar se lahko drža tudi na druge. Od vzpostavitve EGF -ja leta 2007 smo imeli 160 primerov iz 21 držav članic podprli smo 150 tisoč delavcev in okoli 4 tisoč mladih, ki ne delajo in se ne šolajo. Torej, kot vidite, smo največ prijav dobili v enem letu, leta 2009, pa tudi 2010 in 2011 jih je bilo veliko. Takrat je pač res bila gospodarska kriza v Evropi in to je seveda tudi zelo vplivalo na gospodarstvo in določena podjetja. Imeli smo mestni pregled EGF -ja leta 2008. To je bila osnova za nas za predlog za EGF po letu 2020 in osnutek te evalvacije smo predstavili, ko smo predstavili nov predlog uredbe. Mestni pregled je potrdil, da EGF je pomagal brezposelnim, ukrepi EGF so bili tudi zelo prepoznavni. Um, ljudje so vedeli, da gre tu za sredstva iz zdravstvenega proračuna, ki so namenjena prav njim umestni pregled je tudi pokazal, da e, to ni dovolj, da se zgolj osredotočamo na posledice globalizacije in gospodarske krize, kajti tudi digitalizacija in robotizacija vplivata na gospodarske dejavnosti podjetij, da je to vse med sabo povezano in da ne moremo res ločevati, kaj je vpliv globalizacije, kaj je vpliv digitalizacije kaj je vpliv finančnih težav. In prišli smo do tega, da smo ugotovili, da se moramo odpreti, da moramo razširiti razloge za ukrepanje. In to se tudi odraža v našem predlogu. Trajnost je tudi zelo pomembna. To je pokazal, pokazal tudi mestni pregled EGF-ja, kaj ti kaže na to da pomoč uh, spodbuja razvoj in tudi revitalizira in prilagaja uh, delo javnih zavodov za zaposlovanje, ki potem pomagajo brezposelnim. Prav tako je bil prej, oziroma kritiziralo se, da je uh, da trajanje ni dovolj učinkovito, da traja 300 dni, da je en primer potrjen, zato smo predlagali poenostavitev postopka ravno zaradi tega. In kakšen je predlog na kratko? Predlaga se, da bi EGF ostal poseben instrument zunaj zgornjih meja eh, proračuna. Komisija želi mobilizirati več sredstev. Trenutno imamo. Uh, trenutno, trenutno imamo 16 milijonov evrov na voljo, sedaj pa uh, predlagamo 25 milijonov evrov na leto. Imamo še vedno enak, enako ime sklada, to pa zato, ker je to sedaj že znan sklad, ljudje vedo, da je to ta instrument, ki se Eh, centralno mobilizira, vendar eh, je namenjen regiji, skupini ljudi, ki so zgubili delo zaradi prestrukturiranja ali zaradi drugih razlogov, ki jih lahko predlagajo. Torej, ohranili bomo to eh, kot finančni instrument za ljudi, ki potrebujejo novo delovno mesto, bomo pa vključili uh, eh, kateri koli dogodek, ki lahko vpliva na trg dela. Tudi predlagamo nižji prak, da bi recimo imeli 250 delavcev. To je predlag, oziroma parlament predlaga pa 200 delavcev. Vedno manj je. V, v, velikih podjetij, ki gredo v prestrukturiranje, je pa vedno več srednje velikih podjetij, ki se soočajo s težavami zaradi konkurence, zaradi globalizacije, zaradi deklizacije. Zato smo predlagali prak 250 delavcev. Potem sem omenjala mlade, ki, se, ki ne delajo in ki se ne izobražujejo. No, jamstvo za mlade je veliko pomagalo mladim, zlasti tistim, ki so želeli pomoč. Sedaj se soočamo z izzivom um, neaktivnih in uh, želimo od leta 2021 začeti. Eh, pomagati in aktivirati neaktivne eh, s pomočjo Evropskega socialnega sklada. Torej, ne želimo pomagati, da pride do določenega dogodka v neki regiji in, se pot, in, še, in šele potem nasloviti te ljudi. Menimo, da je Evropski socialni sklad hitrejši način pomaganja takšnim ljudem, da se aktivirajo, da se prešolejo, da najdejo novo delovno mesto potem predlagamo enostavnejši postopek za mobilizacijo eh, sklada. Zaenkrat je tako, da potrebujemo dve odločitve proračunskega organa in to ne pomaga pri hitrem ukrepanju. No, EGF je bil vedno sklad za izredne razmere, no tega sicer več ne rečemo, kajti. Uh, koncept izrednih razmer je že mimo, preden se sredstva potrdijo. No, uskladili smo sofinanciranje na najvišjo možno mero za državo članico, to pa zato, ker trenutno obstaja določena konkurenca strani Evropskega socialnega sklada, ko gre za sofinanciranje. Bolj razvite države članice imajo stopnje sofinanciranja, ki so nižje, od EGF-ja, zato jim je to v interesu, da dobijo torej več sredstev. Za manj razvite regije pa je tako, da jih to ne spodbuja, oziroma je za njih bolj korisno, če uporabijo ESS v vseh primerjih in ne pripravijo posebnega projekta za EGF. In menimo, da če harmoniziramo sofinanciranje z evropskim proračunom, bomo spodbudili države članice, da se bolj poslužujejo EGF-ja, če pride do množičnih odpuščanj. V uredbi smo predlagali poseben okvir za spremljanje učinkovitosti z kazalniki. Ti kazalniki so že del finančne uredbe za vsak primer. Torej, kdorkoli začne pripravljati Eh, slučaj, ve, kaj mora, o čem mora poročati. In s tem lahko komisija lažje spremlja uh, vse primere. No, v svetu pa smo bili soočeni s presenetljivo zavrnitvijo, kajti tiste države, ki so doslej že uporabile EGF, so poročale glede teh istih kazalnikov. Torej, tu se vsebinsko nič ne spremeni, le da je to sedaj vse jasno zapisano v uredbi. Uvedli smo eh, pregled, ki omogoča komisiji, da ima boljši pregled nad zadevami in da merimo eh, eh, uspeh EGF-ja z tem, da merimo stopnjo ponovne zaposlitve zaposlenosti in doslej je bila ta stopnja 50 odstotna. Torej, ljudje so dobili nova delovna mesta, potem ko jim je pomagal EGF. To sicer ni zahteva uredbe, vendar smo to vključili v nov predlog. Gospa Blinkevičute je omenjala kakšna je, kakšna je situacija sedaj, torej kakšno je stališče treh institucij glede EGF-ja. Marca je svet sprejel splošni pristop in le dve državi, članici Nizozemska in Švedska, sta bili proti, Finska se je vzdržala, torej večina je za ta sklad. Potem pa seveda obstaja odlična stališča glede naših prilog, glede sprememb eh, pravil in postopkov. Upam, da bomo v trialogu mm, dobili dober, dobro uredbo o EGF, ki bo tudi funkcionalna. Hvala lepa, hvala, da, se, da ste si vzeli čas za razpravo o tem. Hvala, sedaj pa kratka izmenjava mnen, najprej pročevalci v senci. Na to pa bomo dali besedo poslankam in poslancem. Najprej gospa Francen, izvolite. Uh, hvala, gospa predsedujoča, hvala eh, poročevalki in kolegom iz komisije. Hvala, da ste predstavili stanje glede EGF-ja. Mislim, da se lahko glede marsičesa strinjamo s komisijo, vendar pa bi izpostavila eno konkretno točko in to širitev področja uporabe EGF-ja. Nedavni, nedavni razvoj dogodkov kaže na to, da je to ključnega pomena. Torej, ne vemo, kakšni bodo odnosi z Združenim kraljestvom po brexitu in tudi v najboljšem primeru bo ogromno delovnih mest izgubljenih. Številna delovna mesta bodo delovna mesta pri MSP-jih, ki delajo za multinacionalke. Zato mora biti Evropska unija do leta 2021 pripravljena pomagati tem delavcem in dobro je, tudi svet želi obravnavati to širitev obsega oziroma področje uporabe. To je pomembno tudi zaradi digitalizacije in podnebne tranzicije. Vsi se strinjamo, da je to izziv za gospodarstvo. Vendar to sedaj ni vključeno v področje uporabe EGF in pravimo, kako pomembni so ti izzivi. Vendar ne smemo potem, zapust, torej ne smemo potem pustiti ob strani delavcev, če so odpuščeni zaradi tega. Torej, če se spomnimo na eh, primere Carrefour, potem vidimo, kako pomemben je EGF. Upam, da boste podprli, zelo upam, da bo komisija podprla parlament glede proračuna za EGF. Moramo pač tu biti jasni, glede na to, kako potekajo eh, pogajanja o večletnem finančnem okviru. Hvala, dragi kolegi, komisija. Veselim se sodelovanja glede tega zelo pomembnega dosjeja za evropske delavce. Hvala lepa, gospa Brofi, imeno Renew. Hvala lepa, hvala lepa komisiji za predstavitev. Včeraj na enem zadnjih glasovanj v odboru za zaposlovanje, ker sedaj odhajamo, sem glasovala za odprtje medinstitucionalnih pogajanj o Evropskem skladu za prebivitev globalizaciji. Torej, moja skupina, Renew Europe, podpira besedilo, ki ga je svoj parlament lani, ampak kot poslanka Združenega kraljestva ne bom več počela kot senci, ko se začnejo pogajanja. Torej, vsem kolegom želim dobra pogajanja in upam, da bo končno besedilo uprit vsem državljanom EU, ki bodo morda postali višek zaradi globalizacije. Hvala lepa. In sedaj Philips, zeleni. Ne. Gospa Švarentek. Uh, Philips, uh... Ja. Gospa Philips je bila poročevalka v senci, pa je tudi združena kraljestva in sem nova poročevalka v senci. Hvala lepa za predstavitev. Kot zeleni se borimo za pravičen prehod na trajnostno ekonomijo in to že kar nekaj let. In to je ključni element, ključni element je tudi prestrukturiranje. Tudi kar se tiče pomoč delavcem. Želimo neposredno pomoč delavcem, ki postanejo višek. V imenu skupine zelenih sem vesela, da so cilji taki, da vključujejo tudi delavce, ki postanejo višek zaradi prestrukturiranja, tudi zaradi nizkogličnega gospodarstva in tako dalje. Prav tako sta stajči sveta in parlamenta uskajeni glede tega. Naj pa povabim komisijo, da nam pove več o tem, kje vidijo možne sinergije med skladom za prilični prehod in med skladom za prilagoditev globalizaciji. Rada pa bi izvedela več tudi o primeru Carrefour, kako to napreduje. Hvala. You, no, um... Hvala lepa. Sedaj pa predstavnice ID ne vidim. Tako da, gospa Šedvo, EKR. E, pani przewodnicząca, szanowni państwo, myślę, że najistotniejsze. Hvala lepa, spoštovane gospe in gospodje, za sklad je zelo pomembno da vedno mislimo na to, da so rešitve, ki si jih želimo doseči, dejansko tudi dosegljive. In da bodo dosegli tiste, ki so odvisni od te pomoči. Pred nami so izzivi tudi, kar se tiče digitalizacije. Poleg tega smo slišali tudi v primeru Carrefour. To je povezano s tem, slišali smo, da se vedno bolj pogosto opravljajo nakupi tudi prek interneta, torej podprt z digitalizacijo. Zato moramo torej upoštevati tudi te vidike, ko predlagamo določene predloge za rešitev. Upam, da bomo uspeli se zoprstaviti tem izzivom in bomo skladu namenili tako obliko, da bodo delavci dejansko podprti. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu Guja gospod Gozmao, njega. Tako, to je to. Še dva člana odbora sta se javila. Najprej gospa Jongerius, prosim, beseda je vaša. Uh, Čisto kratka pripomba, ker so ostali kolegi to že izpostavili s tem novim mandatom. Ali bi se lahko izognili primeru, kot je bil Carrefour? Se lahko pritožimo na to, kar slišimo iz sveta glede primera Carrefour, ali pa je enostavno tako, da če svet reče ne, da potem ne vem, kaj se bo zgodilo. Carrefour case, already, uh... Torej, res me zanima več o primeru Carrefour. Vedren. Gospa Vedren. Hvala lepa, predsednica. Najprej naj se zahvalim poročevalki in poročevalcem o senci za odlično upravljeno delo. Hvala lepa tudi predstavnici komisije za njeno predstavitev. Vsi se strinjamo, da sklad za pregleditev globalizaciji je resnično solidarnostni instrument v EU v prid delavcev, ki so izgubili svoje delo. In je torej zelo koristen. Hvala za predloge, ki ste jih predstavili. To podpira tudi parlament, kar se tiče znižanja števila delavcev, kar se tiče tudi diverzifikacijo razlogov za prijavitev pomoči in kot ste dejali, globalizacija ni edini faktor, dejali ste, da je to tudi digitalizacija, Brexit in še ostale zadeve. Žal, Brexit tudi. Potem pa tudi prehod na podnebno neutralno ekonomijo. In Evropska komisija je prejšnji teden predstavila tudi predlog za sklad za prilično prehod v skladu zelenega dogovora. Tukaj bi rada vedela, kako bo ta novi sklad deloval skupaj s tem skladom za globalizacijo, kako bi si lahko delila ambicije in kako se bo sta usklajevala, kako bomo lahko pomagali delavcem v tej tranziciji. Prosim tudi komisijo, da bo sta oba sklada upravljena strateško, dosledno, da bomo resnično pomagali delavcem in evropskim državljanom. Hvala lepa. Madame Rafalska. Gospa Rafalska. Dziękuję. Hvala lepa, gospa predsednica. Zahvaljujem se vam za to, da ste nam predstavili vse te informacije. Imam pa nekaj vprašanj. Najpomembnejše vprašanje je razširjanje področja uporabe, sprememba stopnje sofinanciranja. Dovolite mi torej to vprašanje želimo razširiti dostop do sklada, ampak sredstvo pa ne bomo povišali. 170 na 230 bomo nekoliko povišali, ampak premalo po moje. Zato se bojim, da bomo glede na širše področje uporabe imeli premalo sredstev. Radi bi podprli 150 tisoč ljudi, pa tudi veliko mladih. In mislim, da sredstvo ne bo dovolj. Zato bi rada slišala odgovor na to vprašanje, ali je torej dovolj sredstva. Sedaj pa še drugo vprašanje. Veliko se govori o zelenem dogovoru in tudi o skladu za globalizacijo. Zanima me, kakšna je povezava med tema dvema elementoma obstajajo pomisleki, kar se tiče zaposlovanja na področju kovinarske industrije, gradbeništva in tako dalje. Zanima me, ali ni tako, da bodo osebe, to bodo 100 tisoči, ki bodo izgubili delovno mesto ali ki, katerih delovna mesta so ogrožena, da bodo torej te osebe lahko podprte tudi iz sklada za prilagoditev globalizaciji. Gre za to, da ne bodo samo mladi podprti, temveč tudi ostali. Uh, will... Hvala lepa. Tako, sedaj pa najprej dobi besedo komisija, potem pa še poročevalka za zaključek razprave. Prosim vas, govorite počasneje. Ves čas dobivam opozorila, da ste prehitri, pa ne vem, koga naj še upozorim. Vsi moramo biti počasnejši. Prosim, gospa Sukova. Very much, Mr. President. Hvala lepa, da poskušala bom govoriti počasneje. Pogosto pa pozabim. Hvala lepa za vsa vaša mnenja. Vprašanja naj začnem s tem, da povem, da ko imamo sedaj sklad za prioritete globalizacije, potem je SF plus in sklad za prvični prehod. Ta zadnja dva sta programirana izven programskega obdobja in oba ciljata na to, da se pomaga pri pravičnem prehodu. Pomagata ljudem, da najdejo boljšo zaposlitev, da spoh najdejo zaposlitev in ponujajo tudi elemente socialnega vključevanja pri SF, pa tudi pri izboljšanju izobraževalnih sistemov in pomen usposabljanja. To je ESF. To bo uporabljeno v vseh državah članicah in v vseh regijah to je predvideno za 2021 do 2027. Sklad za prejični prehod, ki je bil predlagan prejšnji teden, pa bi naj investiral samo v regije, kjer so izzivi doseganja podnebne neutralnosti najhujši. Zato metodologija sloni na kriterijih, kjer imamo regije, kjer je visoka proizvodna premoga, lignita, ali tam, kjer so emisije topogenih plinov najviše. To bo tudi za obdobje 2021 do 2027. Želimo pa zagotoviti sinergije med ESF plus in skladom za prejčen prehod in seveda tudi skladom za regionalni razvoj. To bo s partnerskimi sporazumi, ki bodo predstavljeni pred operativnimi programi za naslednje programsko obdobje partnerski sporozumi bodo dokumenti, ki bodo ugotavljali, v katerih regijah, v katerih državah članicah bodo uporabljali sredstva v, obliku, v obliki delenega upravljanja na kakšen način. Skrat za pravični prehod bo imel devet ukrepov, ki bodo delno sopadali tudi s tem, kar podpira e RDF ali tudi Evropski socialni sklad, ampak bo pa to potem ciljno za specifične regije. Opredelitev teh specifičnih regij, s tem začenjamo sedaj, sporočili Evropskega semestra, to bo podano februarja in sedaj smo dodali prilogo, kjer bomo za vsako državo članico ugotovili, kje so regije, ki so največje onesnaževalke, kjer je tveganje za brezposobnost najviše, tako da bomo posredovali tam s tem skladom. In tu bo potrebna podpora za MSP, ohranjanje zemljišč, razvoj ali ustvarjanje podjetništva, raziskave, inovacije v podjetjih v teh regijah. Prav tako pa bomo pomagali ljudem, da če zgubijo delovno mesto, da jih prešolamo, da si najdejo novo delovno mesto, torej podpora, pa tudi aktivna podpora iskalcem za poslitev v regijah, ki so v najhujših razmerah. Sklad za globalizacijo pa se bo vključil šele, ko bomo prišli do množičnega odpuščanja. To je tista velika razlika. ESF in sklad za prečne prehod, se boste skušali izogniti tem razmeram, poslovati predtem, prednji izgubijo delovno mesto in jim pomagati skozi ta proces tranzicije k novemu skanu zaposlitve, skanu boljšega delovnega mesta za Evropski sklad za prečni prehod, oprostite, za Evropski sklad za pojuta globalizacije, pravi govornica, pa bo namenjen tistim, ki so že izgubili delovno mesto. To je največja razlika. To ne izključuje razmer, ko bomo imeli regijo, ki pridobi sredstva iz sklada za prejčni prehod, pa potem pride do nepričakovanih posledic za podjetja v tej regiji, zaradi zrenitve ekonomije ali drugih razlogov, da bodo potem ta podjetja morala odpustiti precej ljudi. In seveda potem bo sklad za prilagoditev globalizaciji prišel poštev in država članice bo lahko podala prošnjo. Nobeden od treh skladov torej ne bo izključeval nadaljne uporabe. Smo pa dejali, da je robotizacija, digitalizacija, prehod na nizkoglično gospodarstvo zelo pomembno in to so tisti kriteriji, ki se izjiv za vse. Pozabila sem omeniti, da da je ključni predlog spremembe tipa podpor tistim, ki so izgubili delovno mesto, tudi nekaj, kar mora ocenjevati njihove digitalne veščine in jim ponuditi potem nadaljne digitalne veščine, da bodo lahko ali pridobili dodatne osnovne veščine ali pa izboljšali že obstoječe. To mislim, da je zelo pomemben ukrep, ki je jasno potreben za vse, ki izgubljajo delovna mesta primer Carrefour. V trenutni finančni uredbi, ali uredbi o pregoditvi sklada za pregoditev globalizacije, nimamo trialogov, ko se proračunskega ne strinjate, je zadeva zaključena. In svet je o tem razpravljal v Koreperju, predsednik sveta jo vklevam in primer Carrefour ni naletel na podporo. Potem smo obvestili belgijske oblasti. Kaj se reče Brexita, pa bomo sedaj imeli hitrejšo spremembo uredbe, sklada za prilagoditev globalizacije, ampak smo se potem odločili, da bomo to storili kasneje, da je sedaj še prehitro. Belgija ni omejena, da poda še en predlog, seveda mora izpolnjevati vse pogoje uredbe in mora ponuditi tudi pojasnila, ki bodo spremljiva za svet in parlament, kar se tiče odpuščanja v Karfurju. To je eden glavnih razlogov, zakaj širimo obseg. Ker če bi imeli razširjen obseg delovanja, potem Karfur ne bi bil prišljiv primer. Hvala lepa za vse vprašanje, veselim se skupnega dela. Čute pri. Gospa Blinkevič, v tem čisto kratek zaključek razprave, prosim. Ja, hvala lepa, hvala lepa vsem. Hvala lepa gospe Sukovi za informacije, hvala lepa za odlično sodelovanje. Jaz kot poročevalka menim, da je predlog zelo dober. In. Uporaba tega sklada, ki je bil vzpostavljen leta 2006, je zelo pomembna. Upamo, da bomo v pogajanjih lahko našli še boljše odločitve v prid naših državljanov in tistih, ki so izgubili delovna mesta. Zahvaljujem se poročevalcem v Senci, še naprej bomo sodelovali zato da bi našli kar najboljše rešitve. Hvala lepa, to je vse za današnji dnevni red, odbor za zaposlovanje, sedaj pa sestanek koordinatorjev. Tako da prosim, da koordinatorji ostanejo v dvorani.